upokojitev ne samo tolmačke iz nizozemske kabine. Naslednje poročilo pa je poročilo Jense Gajerja o regionalnih strategijah za industrijska območja Evropske unije. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednica, kolegi in kolegice. Industrija Evropske unije je gonilo za ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje rasti in inovacij. To se izraža tudi na ta način, da države z močno industrijsko bazo so bolje preživele krizo kot drugo in Evropska unija se tega zaveda eh, ter predlaga novo industrijsko strategijo, ki to ustrezno odraža. Vendar pa mislim, da pri tej strategiji manjka regionalna razsežnost, kajti industrija ne deluje v praznem prostoru, potrebuje delovno silo, potrebuje energijo, Eh, potrebuje lo konkretne lokacije in potrebuje financiranje. In tu je potrebno povezati eh, različne regije, eh, mestne in podeželske regije, ki imajo vse svoje specifične prednosti in slabosti. V Evropi imamo veliko industrijskih eh, regij, ki so se v zadnjih desetletjih prestrukturirale, primere naprimer Porurje ali pa eh, določena območja v Združenem kraljestvu. Eh, vsa ta območja imajo velik potencial kot industrijska območja, se pa soočajo s specifičnimi težavami, ki pa bi eh, ki pa jih tudi z regionalno političnimi urodji ne uspemo ustrezno obravnavati, naprimer eh, obremenitev tal, številnih eh, oblik industrije ni mogoče ponovno oživiti, ker je obremenitev tal prevelika. Nihče kot eh, lagate se ni pripravljen s tem soočiti, če ima cenejše alternative in zato je potrebno v ta namen uporabiti javna sredstva, ki so na voljo prej smo imeli določene instrumente za eh, pobude skupnosti in ta instrument oziroma bistvo tega instrumenta bi morali nadaljevati tudi v prihodnje. Kajti za razvoj industrije je potrebna tudi regionalna strategija in komisija tu podpira pristop tako imenovane pametne specializacije. To je ustrezno, ampak tudi tukaj potrebujemo Eh, strategijo, ki bo upoštevala prednosti in slabosti vsake konkretne regije, kajti konec koncev gre tu za eh, to, da zagotovimo ustrezne koncepte in tudi ustrezno financiranje tam, kjer je to potrebno. Vse to so splošne zahteve in vse to prihaja v času, ko eh, je kriza prizadela tudi industrijo v številnih državah in vse prepogosteje prihaja do tega, da države članice eh, Eh, celo sredstev, ki so na voljo, ne morejo celoti izkoristiti. Zato potrebujemo nove načine, s katerimi bomo celoti izkoristili inovacijski potencial posameznih regij in k temu lahko eh, prispeva tudi Evropska unija. Mislim, da smo na začetku tega postopka in upam, da bo moje, moje poročilo k temu uh, prispevalo. Hvala vsem sodelavcem in hvala tudi službam komisije, ki so mi bile v veliko pomoč pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Gajer. Prva govornica je gospa Kleva, ki pa je ni. gospa Irgoen Perez. Gracias, gracias, president. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo je primerno, potrebno in realistično in zato se zahvaljujem in čestitam poročevalcu. V Evropski uniji potrebujemo širok in transversalen pogled, ki bo srednjeročne in dolgoročne narave. Imamo namreč na voljo dobre človeške vire, zato eh, bomo lahko zagotovili primerno spremembo industrijskega modela v starih industrijskih družbah. Lahko postanemo močna industrijska družba, ki bo usmerjena k trgom prihodnosti in zato je treba izkoristiti in še ukrepiti politike ki lahko to omogočijo in nas pripeljejo k boljšim rezultatom. Žal pa se to ne dogaja v naši državi. Medtem, ko tukaj razpravljamo o tem, kako ne uporabljamo naša sredstva, se je v moji državi začela razprava o izobraževalnem sistemu, ki um, razlojuje družbo in um, deluje torej ravno obratno, kot se mi zauzemamo bomo. Mi bi želeli, da se evropska sredstva uporabljajo za razvoj in za industrializacijo, ne pa za to, eh, da se bo še dodatno razslojevalo naše prebivalstvo. Hvala. Hvala poročevalcu za to poročilo, saj se s tem začenja nujno potrebna razprava. Lizbonska pogodba namreč ne vključuje sistemov finančnega nadzora in ekonomskega upravljanja, ker so se države temu zoprstavile. Kriza pa nas je presilila, da smo to vzpostavili. In, um, to poročilo nas pominja, da so evropske politike in evropski skladi tisti, ki boljše delujejo, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ki bolje vključujejo osebe in njihove podjetniške pobude, če se v pobude vključujejo tudi um, regionalna in lokalna raven. U eh, Baskiji, u Španiji smo to videli na našem primjeru u eh, mestu Bilbao. In zato je nujno, da se regije, skupnosti in druge mm, enote na lokalni ravni učinkovito vključijo, saj tukaj lahko eh,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 Hvala, gospod predsedujoči. Že več desetletij industrijski sektor v Evropi nazaduje. Preveč se je Evropa osredotočila na storitve in je pozabila na svojo industrijo. Florent Žudir, Peugeot, Petrol Plus in tako naprej. Seznam tistih, ki so prenehali svojo dejavnostjo, je, dolga, je dolg v moji državi. Eh, delokalizacija, brezposelnost, vse to so posledice in kako naj na nje odgovorimo. Evropa pa še vlaga eh, z, z pomočjo strukturnih skladov. Do leta 2020 naj bi eh, ti skladi nudili podporo za ponovno zaposlovanje brezposelnih, za ponovno vzpostavljanje delovanja v opuščenih industrijskih območjih. E, Evropska unija tako igra pomembno ulogo na tem področju. Številne dejavnosti se lahko uporabijo za to, da se industrijska območja ponovno oživi. Evropa ne sme pozabiti svoje industrijske strukture in mora vlagati vanjo, če želi zagotoviti svojo prihodnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod Morganti. Ja, um, Končati moramo ob 11. in imam še enega govornika iz Evropske ljudske stranke. Vi ste že govorili, naredil sem izjemo za gospod Sanče Šmit, ker pač prihaja iz Francije. Postopkovna zadeva, kaj želite povedati? Pani predsedujoči, hočem zapitati, jakega ključa? Gospod predsedujoči, imam vprašanje, kakšno pravilo uporabljate, ko odločate o tem, da v eni razpravi poslanci eh, ne smejo eh, še enkrat spregovoriti, v nekaterih primerjih pa je to vendarle mogoče. Gre za zelo, šlo je pri tej pretekli razpravi za zelo pomembno razpravo o pokojninskih sistemih in niste dovolili spregovoriti številnim poslancem, ki so že pregovorili. Eh, ste pa prej nekaterim dovolili, da so govorili trikrat ali štirikrat, kakšno pravilo uporabljate? Danes so vsi spregovorili samo po enkrat. E, dovolil sem izjemoma besedo še enkrat gospe e, Sanče Šmit, ker ima Francija specifične težave na tem področju, zato sem ji dal besedo. E, gre pa sicer za pravilo 149. Gospod Morganti. Prego. E- Hvala predsedujoči. To poročilo poudarja pomen in vrednost evropske industrije, krizo še zlasti na železarskem in tekstilnem področju. Zdi se, da um, marsikdo ne upošteva rezultata eh, prisotnosti določene industrije na določenem področju, ki se je tam uh, razvijala. Pogosto se govori o kulturnih in ustvarjalnih uh, industrijah, ki naj bi nadomestile nekdanje sedanjo industrijo. Po mojem, to ni edini možen odgovor. Najprej bi bilo treba oživiti industrijo tam, kjer ta še obstaja. Predvsem bi morali oživiti našo tekstilno industrijo, naše železarstvo. Namreč, ta je skozi stoletja pokazala, kakšne možnosti ima v Toskani imamo tekstilno industrijo v Pratu in tudi železarstvo v Pjombinu in zato se moramo zauzemati. To so industrijski sektori. Eh, ki jih želimo ohraniti pri življenju in eh, čez katere ne sme Evropa potegniti križa. Hvala, gospa. Jaz lahko samo nekaj pojasnim. Če želite predložiti pisno izjavo, ker ste bili prisotni na razpravi, lahko to storite, imate to pravico. Zdaj pa še gospod Ferreira. Hvala lepa, predsedujoči. Ni razvojne strategije na regionalni ravni, če ne bo kredibilna in učinkovita. Um, Namreč kohezijska politika nima na voljo dovolj sredstev, nikoli jih ni imela in tudi v prihodnjem večletnem finančnem okviru jih ne bo imela in to je zelo daleč od uh, možnosti, da bi se kompenzirali učinki opustele industrije, opuščene industrije še zlasti v perfiternih državah. Uh, vidimo, kakšno vprašanje primankljajev, dolgov v številnih državah. In Zato ukrepi, ki so zgolj paljativne, narave niso dovolj. Potrebujemo globlje strategije, potrebujemo trajnostni, vizijo trajnostnega razvoja industrijskega sektorja v naših državah in to mora podpirati Evropska unija. E, zato moramo prenehati z neoliberalnimi politikami, ki e, k procesu uživitve naših starodavnih industrij nič ne prispevajo. Najlepša hvala, še gospod komisarka. Najlepša hvala predsedujoči in najlepša hvala gospodu Gajerju. To poročilo res vsebuje številne zanimive vidike in prihaja v pravem trenutku. Sploh je zelo relevantno v času gospodarske krize, ko je prav, da eh, posvečamo več eh, pozornosti tudi eh, nekdanjim industrijskim regijam. In v času krize je financiranje iz kohezijske politike zelo pomemben instrument pri izvajanju učinkovitih politik eh, in tudi za spodbujanje MSP-jev. Naložbe v podjetja eh, iz sklada za razvoj podeželja, oziroma za regionalni razvoj, v tem obdobju znašajo eh, preko 54 milijard evrov v 27 terici in velik del teh naložb je usmerjen v inovacije. Marsikaj, kar je izpostavljeno v tem poročilu, eh, smo torej že upoštevali s preusmeritvijo kohezijske politike, eh, ki smo jo izvedli z oblikovanjem novih ciljev za 2020 in z eh, uvedbo pametne specializacije. Eh, To eh, vključuje tudi eh, prizadevanja za boljše sodelovanje na vseh ravnih, eh, regionalni, državni, evropski in pa prizadevamo si tudi za dejansko nadnacionalno upravljanje. Koncept pametne specializacije, ki ga kot pozitivnega izpostavljate v svojem poročilu, terja prilagojene, specifično prilagojene politike, ki temelijo na podrobni analizi eh, značilnosti in razvojnega potencijala posameznih regij. In res smo prepričani, da s pametno specializacijo lahko pomagajo nekdanjim industrijskim regijam pri preoblikovanju. Lahko jim pomagamo razviti eh, strukturne spremembe in preusmeriti industrijo v, na nova področja, v storitve, na mednarodne trge. In v tem smislu pametna specializacija predstavlja nek specifičen pristop k industrijski politiki. Potem drugič, na ta način krepimo sodelovanje in izmenjavo znanja med eh, glavnimi akterji. Eh, regionalno politiko, eh, industrijo in tudi izobraževanjem. In to prinaša številne koristi eh, tudi v obliki javnih in zasebnih partnerstv. In pa še tretjič, boljše usklajevanje politik na različnih ravneh, Skratka, politike se med seboj dopolnjujejo in to velja tudi tako za resiskovalno politiko, tehnološko politiko, politiko eh, razvoja podeželja, politiko trga dela in tako dalje. Na ta način poskušamo mobilizirati akterje in vire eh, znotraj celotne regije v delovanju za skupne cilje. Eh, To so zgolj tri razlogi, zakaj smo uvedli koncept pametne specializacije in to je eden od eh, nasilnih stebrov nove politike in eden od pogojev za eh, uporabo sredstev iz eh, sklada za regionalni razvoj. Torej, pametna specializacija mora postati v prihodnje ključni instrument za porazdelitev in uporabo sredstev. In eh, mislim, da bomo s tem dosegli mrsikaj, kar zahtevate v svojem poročilu. Začeli smo že s pogajanji z državami, članicami in njihovimi regijami o partnerskih sporazumih in o programih za obdobje 2014 do 2020. In vidimo, da eh, marsikdo vlaga veliko razmisleka v oblikovanje prednostnih nalog za financiranje na tem področju v prihodnem finančnem obdobju. Hvala. Thank you, Hvala, gospa komisarka, hvala kolegi in kolegice, zahvala gospodu Gajerju za odlično poročilo. Pri 21. odstavku bi lahko dodali tudi Sheffield, to je moje volilno okrožje, ki smo ga ravno tako uspeli dokaj uspešno preoblikovati. S tem smo zaključili razprave za danes. Naslednje zasedanje je jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali, tudi tolmačem in lahko noč.